predlagam, da si namestite svoje slušalke, razen če ne govorite mojega maternega jezika. No, še enkrat upam, da ste imeli prijetno kosilo, da ste imeli dovolj časa, da tudi nekaj pojeste. Sedaj pa predlagam, da začnemo z drugim delom današnje seje. V prvem delu tega popodanskega dela seje, no pravzaprav se oziram po dvorani, ker ne vem, ali je naša gostja z nami. Gospa Pietikajnen, vam bo povedala nekaj več o ženskah v politiki, spodbujanje enakosti spolov med politiki v parlamentih in vladah. V drugi polovici popodanskega dela zasedanja pa se bomo pogovarjali o spodbujanju enakosti spolov v zakonodaji. Komisarka Redingova vas bo nagovorila. Najprej bomo dali besedo gospe Pieti Kajnen. Vem, da vas je nekaj že prijavljenih k besedi, če morda še kdorkoli želi besedo naj nam to prosim nakaže. Z velikim veseljem pa sedaj najavljam našo gostjo. Gospa Pieti Kajnen je poročevalka pri izjemno pomembnem poročilu. Parlament je to poročilo sprejel z veliko večino. Poročilo pa govori o tem, kako lahko povečamo število žensk, ki aktivno sodelujejo v političnih organih. Veliko veselje mi je, da si z nami. Beseda je tvoja. Hvala lepa, hvala za vaše prijazne besede in za dobro sodelovanje. In zahvaljujem se tudi predstavnikom nacionalnih parlamentov za njihovo sodelovanje. To sodelovanje je bilo v zadnjih letih izredno pomembno, dobila sem dobro mero Eh, koristnih povratnih informacij in pripom z vaše strani. Najprej bom začela z imenom poročila. Gre za, živi, za ženske v politiki, spodbujanje enakosti spolov med politiki v parlamentih in vladah. V poročilu ne trdim, da so ženske boljše političarke kot moški, ampak prav tako niso slabše in seveda tudi moški niso slabši ali boljši Um, politiki kot ženske. Sposobnosti ne merimo z uh, kromosomi, z uh, našim spolom uh, in prav tako ni nobenih dokazov za to, da bi bila izobrazba ali izkušnje, poklicne izkušnje žensk manj vredne kot tiste, ki jih imajo moških. Enakost pomeni, da moramo upoštevati obe polovici našega prebivalstva. Pomeni, da potrebujemo različne izkušnje različnih žensk pri naših procesih odločanja. In enakost pomeni tudi to osnovno spoznanje, da so pravice žensk človekove pravice. To želim ponoviti. Pravice žensk so človekove pravice. Kajti v naših razpravah pogosto razpravljamo o tem, ali potrebujemo enake zaščitne klauzule v zakonodaji, ko govorimo o pravicah žensk, kot pa o ostalih človek, kot govorimo o preostalih človekovih pravicah. In uh, Meni se zdi, da na enak način ne smemo diskriminirati ženske, zaradi, eh, ne, ne smemo diskriminirati oseb uh, zaradi barve kože ali rase uh, in uh, ne smemo nekoga nad nekom izvajati nasilje ali ga diskriminirati zato, ker ima drugačne spolne preference ali kaj drugega. Ampak še vseeno se mi zdi, da so tukaj potrebe žensk dokaj specifične. Torej, kakšna so dejstva? Ženske so premalo zastopane v Evropi, na to kažejo številke, v katere se sama ne bom spuščala, ker imate kar nekaj gradiva o tem, kar nekaj podatkov o tem, kako zelo zaostajamo ženske, ko gre za zastopanost v organih na lokalni, regionalni ali evropski ravni. In ne samo to, višji kot so položaji, manjše so številke oziroma manjše število žensk. Če si ogledate vlade, če si ogledate vodje odborov, predsednike odborov in tako naprej, tam najdete malo žensk. In tukaj ne gre samo za vprašanje številk, gre tudi za ta pojav segregacije moči. To je neka dolga senca, ki se vleče skozi zgodovino. Moški so pogosto tisti, ki imajo nadzor nad viri, torej moški so finančni ministri, ministri, ki so odgovorni za industrijo, potem premijeji in tako naprej. In po drugi strani ženske zasedajo takšne položaje, ki naj bi skrbeli za izobraževanje, socialno varnost, za zdravstvene ali okoljske politike. In to že samo po sebi ustvarja neenako izhodišče. Zato se moramo ukvarjati z dvojim oziroma strojim. Najprej moramo se vprašati, koliko žensk imamo v politiki, moramo se ukvarjati z vprašanjem segregacije moči, torej v kakšnih sektorjih, na kakšnih položajih so ženske. In potem moramo se ukvarjati z vprašanjem uh, sonca in uh, lune. In vprašanje sonca in lune pomeni to, da se moramo vprašati, ali ženske lahko same oddajo svojo sončno svetlobo. Torej, v naših odborih imamo pogosto naprimer eh, predsednika, ki je moški in potem imamo tri ženske podpredsednice. Se pravi, ženske so vedno nekako druge najboljše, so podpredsednice, podpredsedujoče, eh, torej zasedajo nekakšne sekundarne položaje. Zato, ko se ukvarjam z vprašanjem neenakosti spolov, ni dovolj, da si ogledamo samo številke. Ne. Ločiti je treba tudi značaj posameznih položajev, kdo je predsednik in kdo je potem v sekundarnih položajih, kot naprimer eh, podpredsednik in tako naprej. No, kasneje bom spregovorila o mojih predlogih. In govorila bomo o tem, kako se soočiti s temi izzivi. Tukaj potrebujemo nek večstranski pristop. Eh, tukaj obstaja veliko dejavnikov, eh, obnašanje, kako moške in ženske razmišljajo, kako mediji predstavljajo ženske in moške v politiki, kakšne so njihove ekonomske zmogljivosti, socialne zmogljivosti, ehm, kako je z eh, sredstvi, kakšne so strankarske strukture, zakonodajne strukture, ki omogočajo ali onemogočajo ženske pri zasedanju položajev. Um, mi govorimo o tako imenovanem okolju možnosti in to pomeni, da eh, neka družba bodi si deluje tako, da omogoča ali pa onemogoča ženske pri tem, da so dejavne, da zasedajo položaje v politiki. Ugotavljamo, da je plača žensk še vedno 70 centov na en evro pri moških. In uh, ugotavljamo tudi, da še vedno sektori, kjer je tradicionalno zaposle, zaposlenih več žensk, uh, prinesejo manj denarja kot tisti sektori, kjer je zaposlenih več moških. Ženske torej še vedno zaslužijo manj kot moški. Eh, potem ženske prevzemajo tudi vodilno vlogo, ko gre za skrb za družine in za otroke. Ponavadi ženske ostaje, ostanejo dalj časa doma in zato njihove karijere in pa plače zaostajajo za, mož, za tiste moških. In pogosto tudi niso v vodilne v kampanjah, ko gre za njihovo politično dejavnost, so v neenakovrednem položaju z, moški, z moškimi. Potem tudi, če si ogledamo vprašanje pokojnin. Seveda, če je bila tvoje plačilo v čas manjše, če je bil, bilo tvoje napredovanje v karieri počasnejše, je potem seveda tudi pokojnina žensk manjša od pokojnin moških. Torej, te enake možnosti pri zaslužku in pa pri gospodarskem položaju, to je eh, prvo področje, ki se ga moramo, odloč, eh, ki se ga moramo lotiti in to ima praviti tudi s politiko. Potem drugo področje, o katerem bi spregovorila, so storitve. Če ne bomo imeli storitev, ki bodo poskrbele za oskrbo eh, starejših ljudi, skrbo za otroke. Eh, če ne bomo imeli takšnih storitev, potem bodo ženske tiste, ki bodo morale skrbeti za svoje najdraže in najbližje. In potem, ko razpravljamo o gospodarskem položaju v Evropi, se mi zdi izredno pomembno to, da razpravljamo tudi o socialni razsežnosti, tudi v naših pogodbah Evropske unije. To je Evropska unija dolžna svojim državljanom, tako moškim kot ženskam. Zagotoviti moramo pravico do, do osnovne minimalne plače in zagotoviti jim moramo tudi minimalne storitve. Seveda se te lahko razlikujejo od uh, države članice do države članice, od uh, starosti. Države imajo različne pogoje glede tega, kakšne so minimalno zagotovljene storitve ali plače. Verjetno tega ne bomo mogli zagotoviti v enaki meri posod po Evropi, ampak mislim, da bi vsaj v ustavah moralo biti zagotovljeno, da imajo posebe, osebe z največjimi potrebami pravico do minimalnih storitev ali plačil. Potem imenovanje na mesta v politiki in pa v zasebnem sektorju. Kaj narediti, da bi zmanjšali to razliko v plačah? Danes zjutraj smo že slišali o tem, da bi morali imeti analize učinka spola, da bi morali imeti programe pri delovnih mestih za to, kako pomagati ženskam pri napredovanju v njihovih karjerah. Potem eh, spregovorila bom o izvoljenih položajih. Tukaj imamo različne ravni. Imamo občinske volitve, imamo nacionalne parlamente, imamo seveda tudi evropsko raven. Eh, v naši razpravi smo spregovorili o političnih strankah, saj se nam te zdijo srčika eh, demokracije in politične dejavnosti. Zato moramo poskrbeti za enako spolov v prvi vrsti v političnih strankah in to na vseh ravneh. Naši predlogi vključujejo naslednje ideje, da bi stranke morale obvezno imeti v svojih poslovnikih zapisano načelo enakosti, da torej, ko Eh, izbirajo svoje voditelje ali druge ljudi na vodilne položaje, da bi tukaj zagotovili enakost med moškimi in ženskami. To bi moralo biti zapisano v poslovnikih eh, strank, tako nacionalnih strank, kakor tudi evropskih strank in to bi moralo biti pogoj tudi za kakršnokoli javno financiranje strank. Potem drugo konkretno vprašanje. Volitve. Razpravljali smo o kvotah, o preferencialni obravnavi eh, v volilnem sistemu in tako naprej, ampak eh, ta razprava je težka, kajti naši volilni sistemi so eh, precej raznoliki. Ampak kakorkoli v vseh sistemih bi morali zagotoviti uh, izmenjavo moških in ženskih kandidatk na seznamih, na volilnih seznamih, uh, če nekje uh, kdo nastopa kot posamezen kandidat, bi prav tako morali zagotoviti enaka izhodišča za moške in ženske. Pa vse to tudi še vedno ni dovolj. Morali bi imeti tudi nacionalne in eh, evropske ukrepe za pomoč ženskam v političnih kampanjah, saj ženske ponavadi dobijo manj denarja za svoje uh, kampanje in manj, uh, public, manj uh, publicitete v medijih. Zato mislim, da bi tudi pri volilnih kampanjah morali zagotoviti določene prioritete za ženske, zato da bi popravili to neravnovesje med eh, moškimi in pa ženskimi kandidati. Tako da ne bodo moški kandidati tisti, ki dobijo velike kampanje, vsa sredstva, eh, vso prepoznavnost v medijih, eh, ženske pa bodo spet ostale ob strani. Kaj smo naredili do sedaj? pisali, napisali smo pismo našim političnim strankam, torej to razpravo smo načeli na evropski ravni. O tem sem se pogovarjala tudi z ženskimi predstavnicami na finskem, torej v moji državi. In to bi lahko naredili tudi v preostalih nacionalnih državah nacionalnim strankam bi morali predstaviti naša priporočila in jih poprašati o tem, kako nameravajo ukrepati v zvezi s temi priporočili. Potem, ko gre za volitve, se moramo vprašati, kako lahko okrepimo vlogo in pa sodelovanje med eh, organizacijami žensk. Ponekod imamo dobre izkušnje z organizacijami žensk, ki so lahko ali politično ali ideološko povezane. Nekatere imajo spostavljene določene platforme, kjer govorijo tudi o vprašanjih neenakosti spolov, o tem govorijo pred volitvami in dvigujejo um, osveščenost javnosti o njihovih kandidatkah. Tukaj bi se lahko naučili o najboljših praksah, in bi lahko takšne platforme ženskih organizacij vzpostavili tudi v naših državah članicah. Te platforme bi lahko potem sodelovali z vsemi političnimi strankami in bi opozarjali na vprašanje neenakosti med spoloma pred volitvami, potem morali bi poskrbeti za pomoč in podporo ženskim kandidatkam, če bi se to izkazalo za potrebno in morali bi poskrbeti za uh, financiranje na evropski in pa nacionalni ravni za to vrstne kampanje. Torej, upajmo, da bo komisija, ko se bomo približevali naslednjim evropskim volitvam, da se bo torej komisija zauzela za ta vprašanja enakosti med spoloma, ko bo nastopil čas za nove evropske volitve. To bi morala biti dolgotrajna kampanja na evropski ravni, In to bi lahko bila platforma, kjer bi lahko delovale organizacije žensk na evropski ravni. Različni za, kandidatke za evropske poslanke bi tako lahko izmenjavale svoje stališča. Mislim, da bi takšen evropski forum potrebovali da bi potrebovali takšen evropski forum, kjer bi lahko z lahkoto našli obstojoče študije. Govorim o študijah o tem, kako organizirati kampanje, kakšni so položaji žensk v različnih sistemih, v različnih parlamentih, kakšni mehanizmi so bili uporabljeni pri podpori ženskam. Veliko takšnih študij obstaja, pa jih ni enostavno najti. Morda bi lahko te vse zbrali na določenem portalu ali spletni strani. Potrebovali bi torej uh, takšen portal, kjer bi ženske in organizacije žensk lahko stopile v stik, kjer bi lahko reševali svoje probleme in bi lahko izmenjavali svoje ideje o kampanjah in o svojih dejavnostih. Potem, eh, ko se premaknemo od volitev na izvoljene kandidatke, torej na čas po volitvah. No, eh, podali smo že nekaj idej v zvezi s tem. v Evropskem parlamentu ali pa tudi v nacionalnih parlamentih, da torej, ko je nek, ko gre za izvolitev kandidatov na določena mesta, bi tudi tukaj morali poskrbeti za enakopravnost. če imamo določene odbore organizirane znotraj eh, parlamentov, potem bi morali poskrbeti za to, da bi se v določenem časovnem obdobju izmenjavali ženski in pa moški um, predsedniki odborov in da bi zagotovili enakost med spolom, med spoloma tudi, ko Eh, izbiramo podpredsednike in pa druge sekundarne položaje. Evropski parlament je trenutno slab zgled, eh, kajti nimamo ravno zagotovljene enakosti, ko gre za podpredsedniška mesta ali predsedniška mesta. Tukaj nas čaka še veliko dela. again a bit of a different battle um, because in the nominated positions potem položaji na katerih so kandidati imenovani ne glede na to ali gre za evropsko službo za zunanje delovanje ali za posamezne organe komisije eh, ali ne glede na to, ali gre za ministerstva na nacionalni ravni, vse posod je treba zagotoviti enakost med spoloma. To je pomembno za proces sprejemanja odločitev. In to je tudi pomembno pri odločitvah o tem, kateri so sploh tisti predlogi, ki jih obravnavamo. Tukaj konkretno predlagamo, da bi imeli pozitivne ukrepe, v javni upravi, tako na evropski ravni, na ravni eh, komisije in v nacionalnih parlamentih. Torej vse posod bi morali poskrbeti za razvoj političnih karier žensk. Eh, torej, tu je treba zagotoviti možnost zasedanja vodilnih položajev, ustrezno usposabljanja in tako naprej, tako da ženske ne bodo naletele na ta stekleni zid, ker nimajo, vsaj formalno gledano, izpolnega izobraževanja za vodilne položaje. Potem predlagamo tudi, da bi vsaka država članica morala predlagati kandidata in kandidatko za položaje komisarja oziroma komisarke. kaj ti ne moremo zagotoviti enakopravne zastopanosti v komisiji, če ni dovolj ženskih kandidat, ki bi jih predlagale nacionalne države. To bi morali zagotoviti v vseh primerjih, ko nacionalne države imenujejo kandidate za določen položaj. V zvezi s tem je naše priporočilo naslednje. Znotraj eh, določenega časovnega obdobja, naprimer desetih let, bi morali zagotoviti, da bi vsaka država članica imela na določenem položaju žensk, eh, torej žensko kandidatko in pa moškega kandidata. Drugače se tukaj pojavljajo velika neravnovesja med zastopanostjo ženski pa moških. No, veliko je še manjših predlogov, ampak morda bi sedaj spregovorila o tem, kakšni so trenutno naši načrti, kaj načrtujemo in kaj počnemo. potem, ko smo poslali torej, omenjeno pismo predsedniku parlamenta, kjer smo ga opozorili na vse naše predloge, bomo poslali tudi pismo gospodu Van Rompoju. Kakor veste, svet ni nikoli obravnava vprašanja enakosti spolov na uh, svetih na visoki ravni, torej na evropskih svetih. Pozivamo torej gospoda Varnoboja k temu, naj se o tem razpravlja tudi na ministrskih srečanjih na najvišji ravni. Potem tudi uh, stranke oziroma politične skupine smo pozvali k temu, naj spremenijo svoje pravile oziroma poslovnike tako, da bodo moški in pa ženske uh, enakopravno zastopane tudi v notranjih volitvah oziroma pri imenovanju kandidatov za različne položaje v parlamentu. Potem želela bi vam predstaviti tudi posebno kampanjo. To je kampanja 50 proti 50 na evropski ravni. to kampanjo so začeli različni uh, poslanci in poslanke iz različnih političnih skupin, uh, naših političnih skupin in pa predstavnice organizacije uh, ženskih lobisk. In mislim, da bi morali takšno kampanjo 50-50 morali imeti tudi na nacionalni ravni v vseh nacionalnih parlamentih. Na ta način bi lahko zagotovili neko platformo za izmenjavo stališč. Eh, če bi to naredili eh, simultano tako v Evropskem parlamentu, kako tudi v nacionalnih parlamentih, bi lahko na to izboljšali stališča, mnenja in bi vedeli, kaj se dogaja v posameznih parlamentih. Eh, mi bomo ob začeli obravnavati temo naslednjih uh, evropskih volitev in zato bomo razpravljali o tej ideji, da vsaka država predlaga kandidata in kandidatko za, uh, Evropsko, za Evropsko komisijo. Uh, in uh, poskušali bomo doseči, da bi takšne kampanje 50-50 organizirali tudi na nacionalni ravni. Uh, Treba je organizirati tudi eh, kampanja osveščanja za ženske, ki so se morda ravno preselile na ozemlje Evropske unije in ne, ne vedo, na koga se obrniti in kako naši sistemi potekajo. Tako, uh, sedaj sem. Mm, predstavila poročilo na bolj podroben način. To se mi je zelo pomembno, zato, bo, zato da boste vedeli, kaj počnemo v zvezi z poročilom. Hvala lepa. Odlično je, da ste podrobno predstavili vsebino, eh, vsebino poročila, to poročilo, ki ga je parlament že sprejel, eh, predlaga celo vrsto otipljivih ukrepov ne gre samo za lepe besede. Veliko je tam, zapisano, veliko je tam zapisanih konkretnih predlogov. In eh, ja, ne vem, če berete vsa poročila, ki jih Evropski parlament sprejme, ampak če obstaja kakšno poročilo, ki bi ga morali vsi prebrati, potem je to prav gotovo poročilo gospe Pite Kajnen. Sam sem zelo vesel, da je bilo to poročilo v parlamentu sprejeto. Tako, sedaj pa bomo začeli z razpravo. Eh, gospa Pite, kaj ne bo ostala in poslušala razpravo. Mi že imamo seznam eh, govornikov z petimi govorniki. Pet se vas je javilo k besedi. Eh, ne bom skušal biti preveč po skandinavsko strok s časom, ampak vseeno vas bi lepo prosil, da ste kratki in jedrnati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 Hvala lepa, to poročilo je bilo izredno zanimivo, ampak sama sem pravzaprav želela se navezati na to, kaj smo uh, navezala na to, kar smo omenili v prvem forumu. Polska kolegica je izpostavila vlogo žensk v medijih, povedala je, da ženske niso dobro zastopane v medijih, ampak jaz kot bivša novinarka vem, da dobro je sicer sedanja kriza lahko zelo globoka, ampak vseeno mislim, da je to priložnost, da ženske pridemo do več besede. Teme, ki so. Uh, kjer je dejavnih veliko žensk, torej govorimo o socialnih vprašanjih, o izobraževanju, te teme bojo vedno bolj izpostavljene in veliko je žensk, ki imajo veliko zapovedati o socialnih vprašanjih, in tako naprej. Ženske pozivam k temu, naj uh, spregovorijo o področjih, ki jih dobro poznajo. Kriza nam daje vseeno tudi priložnost, da dvignemo svoj glas. Prisluhnila sem uh, opisu poročila in eh, ogledala sem si eh, sestavo odbora v Evropskem parlamentu in ugotovila sem, da je 9 od 19 evropskih estonskih poslank dejavnih v odboru eh, za ženske zadeve in socialna vprašanja. Pa pri tem so, uh, ni nobena zastopana v odboru za zunanje zadeve, čeprav smo ženske pravzaprav boljše pogajalke kot moški. Hvala, gospa Mantitu. Eh, ja, Hvala lepa. Predstavitev, ki smo jo pravkar slišali, je bila odlična. Evropski dogovor o enakosti spolov je bil poizkus za to, da bi zagotovili enakost spolov na različnih področjih, v izobraževanju, v socialnih vprašanjih in tako naprej, da bi bolj vključili ženske v proces odločanja. Ampak to ne pomeni, da se to že dogaja. V naših nacionalnih parlamentih še vedno obstajajo velike problemi. Dopolnanska razprava je pokazala, da se s podobnimi problemi soočamo tudi v Evropskem parlamentu. To, kar potrebujemo, je več udeleženosti žensk na delovnem trgu. Ženske moramo bolj vključiti v proces sprejemanja političnih odločitev. Eh, jasno je, da ženske skušajo spraviti družinsko in poklicno življenje, da je to težko, ampak Pravzaprav moramo začeti tukaj, če želimo iti na naslednjo raven, če torej želimo, da bi se ženske vključevale v politiko. To pravim zato, ker prihajam iz države, ki je pravzaprav precej patriarhalna. Sama sem poročena, imam tri otroke. In uh, Tukaj se navezujem na to, kar je povedala estonska kolegica. Moj mož me ni prisilil v to, da naj izberem družinsko ali poklično življenje. Sama sem že takrat bila eh, dejavna na področju kmetijstva, kar je tako ali tako bolj moško področje. Zato sem morda izjema. Eh, v svoji karieri sem lahko prevzela više položaje in sem lahko postala dejavna tudi v politiki, ampak dobro, morda sem tukaj prej izjema. Danes sem podala nekaj številk eh, v zvezi z eh, odstotkom moških in žensk in eh, povedala sem, da je več, da je v grškem parlamentu več žensk kot moških. Imamo pa samo dve ženski v vladi imamo podpredsednico grškega parlamenta in v parlamentu sedi 63 žensk od eh, več kot 300. Ani Podimata je ena izmed, članih, eh, izmed članic delegacije v, v Evropskem parlamentu. Se pravi, deloma izpolnjujemo kvote. Kar se pa tiče političnih strank. Pa potrebujemo člane oziroma članice političnih strank in če bi se ženske odločale za članstvo v političnih strankah, bi lahko prišle tudi do uh, višjih položajih. Potem še nekaj besed o krizi, to je seveda kriza kapitalističnega sistema, ki zlasti prizadene ženske. Spregovoriti torej moramo o položaju žensk v gospodarski krizi. Rada bi vam povedala, kaj se je zgodilo prejšnji teden v Grčiji. v tisku smo prebrali, da bodo odpravljene kvote v zasebnih podjetjih. Leta 2000 smo namreč uvedli kvote tudi v ta podjetja, sedaj pa bodo te kvote odpravljene in to se mi zdi korak nazaj. Ta problem sem želela omeniti, saj se mi zdi zelo resen problem. Mi bi si želeli več udeleženosti žensk. No, ampak želim, da bi spre, lahko spregovorili še drugi uh, kolegi. Uh, se bom tukaj ustavljala in uh, bi izrazila upanje za države v Evropi, zlasti za države na jugu Evrope, ki so se znašle v težavah. Grki se zdaj skušamo postaviti na svoje lastne noge, čeprav smo deležni veliko negativne kampanje v medijih in drugje. No, ob koncu sem želela povedati še ljudem, eh, ki sedijo v tukaj, eh, tukaj v dvorani, tem ljudem, tudi tolmačem v kabinah, ki skrbijo za to, da se lahko razumemo, morda bi potrebovali kvote v tolmačkem poklicu, kajti zdi se mi, če se ozrem po dvorani, da so ženske v večini. Komunivate, eh, eh, po... Hvala lepa. Eh, In for eh, talatidsbegrensning. Ker preveč zaostajamo za časom, bom sedaj eh, uvedel omejitev časa za govor. Vsak dobi največ tri minute za odgovor oziroma za svoj prispevek. Tudi gospa Pite Kajnen mora imeti dovolj časa za odgovor. Gospa Jutkan iz Turčije. Yes. Uh, I am also the member of Hvala lepa. Sem tudi v odboru za izobraževanje kulturo in mlade v Turčiji. Zato želim podati nekaj informacij v zvezi s tem. Zadnji ustavni amandma, ki je bil podan 12. septembra 2010, je dodatno okrepil pravice žensk, saj je uvedel koncept pozitivne diskriminacije v zvezi z ranljivimi skupinami, kot so ženske, otroci in invalidi. Te skupine so v slabšem položaju tudi na področju izobraževanja, zato so še bolj ogrožene. Ženske so članice teh skupin in dostop naj bi imele do izobraževanja, zato da lahko dosežejo svoj potencial v družbi, kajti neizobraženost vodi do večjih razlik v družbi. V Turčiji smo sprožili nacionalne kampanje, kjer sodeluje država in tudi zasebni sektor. Dosegli smo odlične rezultate na področju na področju izobraževanja. 96,6 odstotkov dečkov in 98,2 odstotka deklic so sedaj v šoli. To je zelo dober rezultat. Na podlagi različnih programov smo izboljšali eh, izobrazbo tudi uh, odraslih žensk. Tako zmanjšujemo diskriminacijo proti ženskam. Pripravljamo pa tudi učbenike, zato da bi zmanjšali seksizem v naši družbi. Naša prva naloga je, da pripravljamo zakonodajo. Zato vam želim povedati, kakšne dosežke smo dosegli na področju spodbujanja enakosti spolov in človekovih pravic. 8. marca 2012 je začel veljati zakon o zaščiti družine in preprečevanju žensk pred uh, in zaščiti žensk pred nasiljem. Ta zakon šteje 25 členov, prejšnji pa jih je štev samo 4. Ženske, ki so izpostavljene uh, nasilju v družini, bodo sedaj bolj zaščitene, zato da bomo lahko izpolnili potrebe uh, kar zadeva zaščito in pravosodne procese. Še minuto, prosim. It's a, oh, okay, but it, it's, it's a problem because I have a To je velik problem. For your politeness. For the first time we have Hvala lepa. Tudi ženske, ki opravljajo samostojne poklice, bodo zaščitene in 16 tednov bo znašal porodniški dopust. Nekatere ženske so prav tako upravičene do zmanjšenega delovnega napora. Ženske pa so sedaj upravičene tudi do plačil, če umre moški. Zagotovili smo tudi posojila mikrokredite tisočim žensk podjetnic. Prav tako pa je treba v industrijskih območjih zagotoviti varstvo otrok. Vsaka ženska, ki se ukvarja z kmetijstvom in je stara vsaj 22 let, je prav tako upravičena do socialne pomoči. premije socialnega zavarovanja mora plačati delodajalec in deležba žensk v delovni sili je sedaj 28 odstotkov na mesto 23. Turčija meni, da je spodbujanje pravic žensk zelo pomembno. Smo eno najbolj dinamičnih gospodarstev v Evropi in tudi članica Sveta Evrope in smo država kandidatka za pristop v EU. Zato želim, da bi še naprej sodelovali z institucijami EU in spodbujali enakost med spoloma. Hvala. Hvala, zdaj ste podobili kar dve minuti. V redu. Gospa Vonta iz Slovenije, izvolite. Hvala lepa. V našem parlamentu, slovenskem parlamentu, je od volitev, ki so bile decembra 2011, ena tretjina žensk. Lahko rečem, da je 40 odstotkov celo predsednic delovnih teles. Skratka, narejeni so neki koraki naprej. Je pa en problem in sicer um, imamo samo eno ministrico in to je tista ministrica, ki nima listnice, torej apropo segregacije moči o kateri smo govorili. Skratka, govorimo nekako o deklarativni ravni, vsi vemo, kaj je prav, kako bi moralo biti in nekaj, kar se dejansko eh, dogaja. V kritičnih situacijah se dostikrat zgodi, da izbruhne, da rečem, na plan tisto nezavedno v nas, če mi dovolite to jungovsko eh, besedo, ali bolj rečeno, v spredje pride naš ponotranjen vzorec, ki je opremljen z ilustracijo nekih naših družbenih vlog. In zato lahko z gotovostjo trdim, da je ženskam v politiki v povprečju veliko težje kot moškim. Gre za uh, komplot težav, s katerimi se srečujemo. Kot prvič, ženske si pogosto, pogosto postavljamo neka notranja vprašanja, povezana z razpetostjo naših vlog, ki nam jih pripisuje družba, katere del smo. Drugo, pogosto smo tarča stereotipov eh, v polemičnih nekih političnih diskusijah eh, in pogostokrat seveda z moške strani to pač moram eh, iz izkušenj povedati smo označene z nekimi stereotipi ki so povezani izključno s spolom se pravi gre za neka vedenja ki naj bi bila značilna za moj ženski spol seveda vsi moški vedo da to ni prav ampak se pravi v neki kritični situaciji se pa to zelo pogosto zgodi. in tretja zadeva ki se meni osebno zdi še posebej problematična in jaz se zavedam da, da ženske tu prihajamo iz različnih okolij, iz različnih kulturnih okolij, iz različnih družb in verjetno so te situacije eh, od družbe do družbe različne, ampak pri nas gre za to, da se pogostokrat pojavijo kritike žensk na račun žensk o čemer je govoril že recimo kako cinično Lakana, ne, gre torej za to, da so ženske pogosto kritičarke in se ne zavedajo, da so po eni strani žrtve, po drugi strani so pa tiste, ki pomagajo, da te stereotipi obstanejo v družbi. In to se meni zdi recimo zelo problematično. Rešitev, ki jo jaz vidim in v kateri mislim, da, eh, da ste tudi govorili eh, v svojem poročilu, je v večjem povezovanju žensk. In to seveda ne samo znotraj ene, eh, ene družbe, ampak ehm, dejansko širše. Toliko bom končala. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa gospa Lumoro iz Italije. Hvala lepa, se bom skušala držati dodeljenega časa. Oglašam se zato, ker bi rada povedala, da ta dogodek organizirate pravzaprav v zelo hudem gospodarskem času v Evropi, še posebej v državah, kjer se pojavljajo največje težave, se zavedamo, da Združenih držav Evrope ne bo brez južnih držav, če ne bomo odpravili predsotkov do žensk in do mladih. Če se navežem na stanje v Italiji. Situacija v Italiji je seveda znana vsem tistim, ki smo v mandatu od leta 2008. Na začetku nas je bilo 133 sedaj nas je 135 v parlamentu, 58 nas je v senatu, torej 21,3 odstotka predstavljamo ženske. Samo eno doživljensko senatorco imamo v italijanskem parlamentu. Skratka, stanje je nezadovoljivo. V poslanski zbornici imamo tudi odbor za enakost in enakopravnost. Seveda smo temu odboru naložili tudi dodatne obveznosti, namreč v tem obdobju so se stvari znatno spremenile. Spremenile so se predvsem zaradi različnih življenjskih situacij. V tem mandatu je sedem mladih žensk imelo tudi prvega otroka, torej posem banalen razlog je privedel do tega, da so se stvari spremenile. V naši državi smo morali zagotoviti tudi starševski dopust, ker tega prej tako nismo poznali ne v tej obliki. Se pravi, stanje se spreminja v institucijah in v državah. Verjetno ste se že seznanili s pojavom, ki se pojavlja ne ravno v političnem svetu, temveč tudi v družbi nasploh. Pred dvema letoma se je v v našem parlamentu začelo stanje spreminjati. Tudi kolegica iz senata, ki se je oglasila prej, je rekla, da morajo ženske zasedati določeno število mest v upravnih odborih tistih podjetij, ki kotirajo na borzi. Sama bi se dotaknila še enega pomembnega vprašanja, namreč kako ženskam pomagati od zunaj. Tudi v Italiji ženske potrebujajo seveda pomoč V našem senatu trenutno obravnava besedilo, ki je bilo v poslanski zbornici že izglasovano, nanaša pa se na posamezne občine in tudi na tiste svete, ki se ukvarjajo z posameznimi razpisi. Nam se je zdelo bolj enostavno začeti na najnižji ravni in tam zagotavljati enakopravnost med spoloma. Če bomo začenjali od spodaj na zgor, bomo verjetno lažje dosegli rezultate. Nov zakon iz julija letos se nanaša na financiranje strank in tiste stranke, ki ne spoštujejo zahteve, da se na volilnih listah pojavi tudi določeno število žensk, niso upravičene do financiranja. Potem je pa tu še vprašanje, kakšne položaje zasedajo ženske v administraciji. Mislim, da večina zakonov, ki jih sprejme Italija, črpa navdih iz evropske zakonodaje. Zato so dobre vse direktive, ki zahtevajo od političnih strank, da prevzame odgovornost. Naj mimo grede še povem, da pri nas trenutno obravnavamo nov zakonodajni akt glede političnih strank, ki bo temeljil na 49. členu ustave.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 biti krajši od treh minut. Prihajam iz Polskega senata, iz odbora za družino in socialne zadeve. Polski parlament mm, je sprejel že več pomembnih projektov. Spodbujamo mm, družinsko življenje in leta 2011 smo sprejeli zakon, s katerim zagotavljamo enakorednost na volilnih listah. Leta 2011 je zakon začel veljati. V tem zakonu so tri pomembne določbe. V skladu z novim zakonom mora biti na vseh volitvah, torej tudi na lokalni, nacionalni in evropski ravni, udeležba moških in žensk vsaj 35 odstotkov za vsak spol. Drugič, ne spoštovanje te zahteve je, eh, vodi do um, izključitve te volilne liste. Na podlagi tega ženske sedaj predstavlja 24 odstotkov poslank oziroma poslancev. V prejšnjem mandatu je bilo žensk 20 odstotkov, v senatu pa je sedaj 12 odstotkov žensk. Predsednica sejma je sedaj ženska, prvič v zgodovini Polske. Na Polskem smo sprejeli še en pomemben zakon, namreč preprečevanje nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Polski parlament je zakon posodobil leta 2009. V okviru sprememb je bil ustvarjen tudi nacionalni program za preprečevanje nasilja v družini. Ta program velja za vse ravni življenja, prav tako pa so na voljo ukrepi za preprečevanje nasilja v družini. Poljska vlada se je leta 2009 odločila podpisati konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja v družini. 12 držav članic Evropske unije je podpisalo to konvencijo in Poljska se jim bo kmalo pridružila. Čakamo le, da bo sprejeta sprememba. Vodilna stranka na polskem, civilna platforma, je uložila spremembo v zvezi z posilstvom in sodnem pregonom posilstva. Na polskem je zaenkrat postopek tak, da se mora žrtev strinjati, da se postopek začne. Žal to sega nazaj v leto 1932, zato da bi preprečili mm, žrtvam javno sramoto. Postopka torej ni mogoče začeti, če se žrtev ne strinja, tudi če obstajajo priče. Sedaj želimo to spremeniti, zato da bi bilo obvezno sodno preganjati storilca. In tretja pomembna določba je, zakon o varstvu otrok. Zaradi pomankanja eh, mest za otroke in zaradi premalo vrcev bodo vrci oziroma jasli izključeni iz uh, kategorije zdravstvenih ustanov, ampak jih bomo vključili v izobraževalne ustanove. Sedaj bomo zagotovili tudi več različnih vrst vrcev in jasli, poleg vrtcev bomo zagotavljali tudi individualne storitve, ki jih bo donudile varoške. Nacionalni sistem za zdravstveno varstvo bo prav tako zagotovil sredstva za to in varoške bodo zavarovane za zdravstvenim zavarovanjem in drugače, če se bodo odločile za ta poklic. Prav tako bomo organizirali še več drugih instrumentov. Naj dodam še nekaj. Vsako leto na Polskem organiziramo kongres žensk. To je vedno bolj priljubljeno med ženskami. Tudi naš premijer se večkrat oglasi tam, tam govorimo o e, problemih žensk in hvala lepa za dodaten čas. Uh, uh, hvala lepa, časa nam zmanjkuje, zato Dajem besedo naslednjemu govorniku. Ursäkta mig, tack så mycket för ordet. I Sverige har vi nästan bara en jämställdhet. Na švedskem imamo skoraj enakost spolov v vladi. Eden od razlogov za to je, da dobro skrbimo za varstvo otrok, pa tudi um, očetovski in porodniški dopust sta dobro zasnovana, tako da lahko vsi sodelujejo v političnem procesu. Liste na volitvah so sestavljene v nekaterih primerjih tako, da je 50 odstotkov namenjenih za ženske. Temu so sledile tudi druge stranke, v parlamentu pa smo poskrbeli, da je delo zastavljeno tako, da imajo ženske možnost in občutek, da dejansko lahko združijo politično delo z starševstvom. Imamo fiksno določene čase za glasovanje, imamo tedne, kjer ni plenarnih zaseden, prav tako pa imamo referenčno skupino, v kateri je ženska predstavnica iz vsake politične skupine in tam govorimo o stvarih, ki bi jih lahko izboljšali v švedskem parlamentu, zato da bi bilo življenje lepše. Dva, arbeta med. Sami se učimo, kako bi lahko izboljšali svoje življenje v političnem kontekstu. Kot eh, politiki na švedskem imamo možnost eh, varstva za naše otroke, prav tako si lahko vzamemo starševski dopust. To pomeni, da osebo, ki si vzame starševski dopust, za nekaj časa nadomesti oseba, ki je za to osebo na strankarski listi. Na švedskem nimamo odbora za enakost spolov, ampak je to del odbora za delo in za poslovanje. Z vprašanji za ženske se ne ukvarja samo en odbor, ampak je zamisel ta, da bi si vsak odbor moral zadeve ogledati tudi iz vidika enakosti spolov. Kaj moramo izboljšati na švedskem? Ugotoviti moramo, da so moški in ženske starši in moški in ženske si morajo deliti odgovornost za vzgojo otrok. Moški in ženske morajo vsi imeti pravico do dela in do zaslužka, vendar vsi morajo imeti pravico do političnega življenja in karijere. Hvala for Mrs. Pietkinen. Uh, Hvala. Gospa Laurich iz Nemčije, izvolite, vi ste naslednji. Ja, vielen Dank. Ja, ich weiß, dass ich kurz mal... Hvala lepa, vem, da moram biti kratka, zato se bom omejila samo na dvoje. V ustavi je zapisano, da je spodbujanje enakosti spolov politični cilj. To je dejansko ustavna naloga. Mislim, da poslanci ne skrbimo toliko sami zase, kakor sem pravkar slišala iz Švedske, ampak želela sem povedati, kako si mi kot eh, nemški poslanci prizadevamo za enako spolo. Pripravljamo namreč tudi zakonodajo, seveda za širšo javnost. Pred kratkim smo imeli mm, poročilo o zasedenosti eh, zaseden in pokazalo se je, da so eh, poslanci lahko zelo vplivni tudi na, na, v različnih gremijih in neka ustanova se je um, zauzemala za pravice otrok in izobrazbo otrok in ugotovili so, da tam v tem odboru ni bilo niti ene ženske. To je treba spremeniti. To so sicer detaljna vprašanja, ki nekako izostrijo sliko. Zato mislim, da bi morali biti pozorni tudi na to, kaj ti je takšna postranska vprašanja izboljšajo ostrino splošne slike in če bomo delali na tem področju, bomo poskrbeli za enako spolo, kakor zahteva naša ustava. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Pieti Kajnen. Prosim, da podate svoje zaključne besede in da odgovorite na morebitna vprašanja. Uh, Hvala lepa, Hvala za vaše komentarje. Gospodarsko ozračje je zelo slabo in eh, razprave na temo enakosti so sedaj mm, nekoliko bolj težavne. Res je tudi, da marginalizacija in potiskanje ljudi ob rob družbe prizadane predvsem ženske. Ženske se teže soočajo z finančno krizo, tudi to je naša odgovornost. Tretjič, omenili ste medije, tukaj lahko storimo nekaj skupaj. Četrtič, sankcije. Najboljša praksa, ki smo jo slišali, je prav gotovo zanimiva, mislim, da bi lahko to preučili. že veliko sem slišala o najboljših praksah in upam, da bomo lahko še kdaj prišli skupaj in izmenjali mnenja in najboljše prakse. Hvala lepa še enkrat. Ko se vrnete domov in ko boste s tem razpravljali s svojimi kolegicami in kolegi in če boste želeli. Mm, ohraniti stike z Evropskim parlamentom, mi seveda lahko pošljete Evrop, eh, elektronsko sporočilo. Časa mi je skoraj zmanjkalo, ampak prijazni gospod predsednik mi je ponudil še nekaj minut. Nekaj vas želim prositi. Pri odzivih za prihodnost se želim, da se posvetite predvsem vprašanju, kako lahko bolje sodelujemo. Imamo kosake, imamo to vrstna zasedanje, to je vse lepo in prav, ampak mislim, da to ne zadošča. Prav tako vedno ne moremo potovati v svoje države oziroma vi ne morete vedno potovati v Bruselj. Zato bi bilo dobro, če najdemo kak način sodelovanja med nacionalnimi ravnmi in evropsko ravnjo. Morali bi najti tudi način, kako lahko podpiramo drug drugega in kako lahko podpiramo kolege in kolegice v drugih državah članicah. Kampanja 50-50 je morda ena možnost. Prosim vas, da se odzovete na to. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem. Še nekaj minut imam na voljo. Zato želim spregovoriti o medijih. Govorili smo o tem, kako mediji poročajo o ženskah, pa tudi o tem, kako bi lahko poskušali z zakonodajo vplivati na to. Ampak na to vplivajo predvsem naša dejanja in kako bi lahko kolegici in, kol kolegice in kolegi začeli bolj opozarjati na problem neenakosti in na trenutno situacijo. Naj vam podam primer. Razprava o kvotah. Prepričana sem, da boste več slišali o tem, ko bo med nami komisarka Redingova. Ne glede na to, kaj kolegice menijo o kvotah in o tem nimam mnenja, zato ker pač je to politično vprašanje, ampak vedno me zaboli, ko ženske kolegice pravijo, da kvote niso dobra za misel, zato ker bi morali uh, izvoliti kompetentne ženske, ženske, ki so sposobne. Nihče, ki brani kvote, še nikoli ni rekel, da bi morali na pomembne položaje izvoliti nesposobne ženske ker sem ženska na izvoljenem mestu in um, ker rečem, če rečem, da želim, da me izvolite na osnovi mojih sposobnosti, ne zaradi kvote, to implicira, da sicer morda nisem dovolj sposobna. S tem tudi kolegicam in kolegom sporočam, pogledajte me, tukaj sem, zato ker sem tako sposobna vi, ki pa branite kvote, kvote branite zato, ker niste sposobni. In če bi bili dovolj sposobni, bi tudi vi tukaj sedeli. In vas ne bi skrbele kvote. Pripričana sem, da tisti, ki so proti kvotom, tega ne želijo, vendar pogosto pošljemo ta nenamerna sporočila, ki jih morda sploh ne opazimo. Morda sploh ne opazimo, da s tem, ko samo umevno jemljemo, da so ženske slabše. Tako si ne mudoma zmanjšamo možnost enakih možnosti za moške in ženske. Na to moramo biti pozorni. Pozorni moramo biti na to, kako sprožamo vprašanja, kako obravnavamo ženske kolegice. In še nekaj. Če lahko žensko citirate, če lahko žensko pohvalite, potem vas zaradi tega ne bo nič manj ampak pozornost se preusmeri na tisto žensko, ki je predlagala nekaj dobrega, ki je storila nekaj pomembnega. Če lahko pametno žensko povežem z drugo pametno žensko ali drugim moškim, to mm, mene ne stane nič. Ampak s tem morda pomagam tisti ženski m, mm, v njenih prizadevanjih za to, da bi dosegla boljši politični položaj in tako naprej. Če torej pohvalimo žensko, čisto konkretno, mislim, da bi lahko bilo življenje samo nekoliko lažje. Tako bi lahko postavili tudi vzor za mlade punce, da je biti ženska nekaj dobrega. Biti ženska, biti premijejka, biti, biti predsednica ali biti političarka je nekaj povsem običajnega. To so lahko sanje, lepe sanje. Kaj ti, če punca sanja o tem, da bo političarka, je s tem lahko vse v redu. Hvala. Thanks. Tack så hemskt mycket för det. Hvala lepa, gospa Peti Kajnen. Vedno vam je lepo prisluhniti. Zelo veliko zanimivih prispevkov smo slišali iz uh, dvorane. Ljudje so se odzvali tudi na to, kar ste povedali vi. Dvoje želim povedati. Včasih ljudje pravijo, da bi ženske morale imeti več vpliva v političnem življenju. Drugi potem pravijo, da bi se potem morali moški umakniti. Da, včasih to drži. Včasih se morajo moški umakniti, zato da bi ženske imele več moči. Trenutno imajo pač moški prevladojoč položaj, sedijo na večini pomembnih mest in to pomeni, da se bodo nekateri pač morali umakniti kar zadeva kvote, to je povedala gospa Petikan in, in tudi gospa Angelili, pa tudi sam sem to omenil včeraj. Kvote morda niso dobre same po sebi, ampak so sredstvo za doseganje cilja. Tukaj govorimo o človekovih pravicah, o boju proti diskriminaciji. Še nekaj bom povedal. Nisem posebej navdušen nad kvotami, ampak sistem, ki ga imamo trenutno, moramo nekako spremeniti. Trenutno imamo sistem kot za moške. Kaj se zgodi? Moški izbirajo druge moške. Moške izbirajo moški, moške imenujejo moški. To je neviden, neformalen sistem kvot, ki že obstaja, čeprav pravila niso zapisana In kako je povedala gospa Petika, ne? mislim, da ne smemo meniti, da ženske niso sposobne ali da ni dovolj ženskih kandidatk. Ne. Dejstvo je, da imajo moški neformalna omrežja, ki poskrbijo za to, da obstaja tudi neformalni sistem kvot za moške. Potrebujemo torej nov sistem, ki bo nadomestil starega. Kakorkoli že, hvala lepo vsem, ki ste sodelovali v današnji razpravi. Danes oziroma sedaj bomo prišli na naslednjo točko na dnevnem redu. Sedaj bom nekaj časa zavlačeval, ne, ne, vse se šalim. Pač. Komisarka Redingova je sedaj z nami. Så jag har eh, den stora äran. Torej, veliko čast mi je, da lahko v naši sredini pozdravim tudi komisarko Redingovo. Najlepša hvala, da ste sprejeli povabilo na današnji dogodek. Z velikim veseljem vas gostimo. Zanima nas seveda tudi, kako vi gledate na vsa ta vprašanja. Preden pa se dotaknete vseh teh vprašanj, bom besedo predal še gospe Anželili, na to pa komisarka. Gospa Anželili. Hvala lepa, predsedujoči, zelo kratka bom, kajti za nami sta dva zelo intenzivna dneva. Prisrčno se zahvaljujem komisarki Redingovi, ker si je vzela čas in prišla na današnji dogodek. Vivian, ne bom ti sedaj citirala vseh podatkov, zato ker jih poznaš celo bolje, kot jih poznamo mi, rekla bi ti samo dve zadevi. In sicer iz razprave, ki je danes potekala, se jasno izrisuje en cilj. In sicer institucije morajo dajati zgled ne moremo nalagati državam članicam določenih obveznosti in narekovati, kaj naj počnejo, istočasno pa znotraj evropskih institucij vlada objektivna neenakost, ko gre za zastopanje moških in žensk. Kot primer lahko vzamemo Evropsko centralno banko. Tudi v Evropskem parlamentu sta samo dve predsednici Evropskega parlamenta obstajali v zgodovini parlamenta, čeprav je bilo predsednikov 29, lahko bi na dolgo in široko sedaj razlagala stvari, navajala podatke, ampak saj jih poznaš. Institucije morajo torej dajati zgled. To je prvi zaključek. Druga zadeva pa je, da smo te mi pripravljeni podpreti v tvoji bitki za to, da se uveljavijo kvote. Že so predsedujoči Gustafsson je prej povedal, da je naš cilj ta, da se spremeni sistem. Če bi kvote lahko bile koristne pri spreminjanju sistema, potem naj jih uveljavimo. Gospa Pjeti Kajnen je prej rekla, da je osupla, kadarkoli sliši kogarkoli, ki pravi, da so kvote v nasprotju z zaslugami. Mi ne želimo uveljavljati kvot zato, da bi na vodilna mesta spravili tiste osebe, ki si tega ne zaslužijo. Nikakor ne. Že danes do povdne smo to ponovili. Naj ponovim še en podatek. 60 odstotkov vseh diplomirancev predstavljajo ženske, tako da pri kvotah res ne gre za vprašanje, ali je nekdo zaslužen za mesto ali ne. Toliko za uvod. Še enkrat se ti iskreno zahvaljujem za delo, ki si ga do sedaj opravila. Hvala lepa vnaprej tudi za vse delo, ki ga bo komisija opravila v prihodnje na področju pravic žensk in na splošno pri zagotavljanju pravic državljanov. Še enkrat prisrčno pozdravljeni, beseda je sedaj vaša. Najlepša hvala. Najprej lep pozdrav vsem. Vem, da ste že zelo intenzivno delali v zadnjih dneh, tudi danes. Mi resnično računamo tudi na vašo podporo, torej na podporo v nacionalnih parlamentih. Uh, enakopravnost spolov in enakopravnost nasploh v družbah ni nekaj, s čimer bi se lahko ukvarjali izključno na evropski ravni. To delo je treba upravljati na nacionalni ravni, na regionalni in lokalni ravni. Podpredsednica Anželili ima popolnoma prav. Mi smo tisti, ki bi morali dajati zgled. Spomnim se, ko je predsednik Baroso sestavljal svoj kolegi, koliko krat je moral posredovati pri nacionalnih vladah, zato da bi le te predlagale vsaj žensko in moškega kandidata, da bi se lahko odločil med enim in drugim. Sicer ni uspel pri vseh vladah, pri nekaterih pa je vendarle dosegel svoj cilj. 33 odstotkov mest v komisiji zasedajo ženske, to sicer ni popoln rezultat, ampak vseeno dokaj dober. Naj povem, da tudi v okviru administracije upravljamo domačo nalogo. Na najvišjih ravneh uprave na Evropski komisiji imamo 27 odstotno zastopanost žensk. Presegli smo cilj, ki smo si ga zadali, zato bomo ta cilj dvignili. Naj vam povem še to, da v svojem kabinetu zaposlujem 80 odstotkov žensk žensk na najvišjih položajih, 60 odstotkov žensk na položajih na srednji ravni, kar pomeni, da potrebujem kvotne, ampak za moške. Je pa res, da to ni splošna tema, o kateri bi danes govorili, tako da se bom kar neposredno lotila bistva tistega, o čemer bi se vi želeli pogovarjati z nami. Dejstvo je, da v naši družbi obstaja resničen problem Moj generalni direktorat zagotovo ni pravilo, zato ker pri nas smo izjema, tega se vsi zelo dobro zavedamo, tega se dobro zavedamo tudi na podlagi izkušenj, ki jih imamo na nacionalni ravni in tudi na evropski ravni. Komisija trenutno dela na pravnem instrumentu, s katerim bi zagotovili uravnoteženo zastopstvo ženskih in moških v upravnih odborih. To ni nekaj, kar bi nastalo čez noč ali iz niča. Veste, da Evropa sprejema zakonodajo na področju enakopravnosti tako dolgo, kot Evropa obstaja, ker je bilo to zapisano že v prvih pogodbah iz leta 1957, ko so bile sprejete rimske pogodbe. V teh pogodbah so že vnesene določbe, ki prepovedujejo diskriminacijo na podlagi spola, Za tiste, ki vas zanima, kako je do vsega tega prišlo, je morda zanimivo vedeti, da je takrat leta 57, ko so bile podpisane rimske pogodbe, bilo vse skupaj pravzaprav predstavljeno na podlagi nekih gospodarskih razmišljanj. V tistem obdobju je Francija želela odpraviti izkrivljanja konkurenčnosti v državah članicah. Ker je Francija že sprejela določbe glede enakopravnega plačila za ženske in moške, veliko prej kot vse ostale države članice v tistem trenutku, se je Francija pravzaprav bala, da bodo delo dajali v roke ženskam, ki so slabše plačane, naprimer v Nemčiji, kar pomeni, da bi francosko gospodarstvo trpelo škodo. Če si pogledate torej nazaj v zgodovino, boste ugotovili, da lahko najdete zelo zanimive primere, kako so se stvari odvijale. Leta 1979, morda se spomnite, je sodišče Evropskih skupnosti na podlagi takratnega člena 119 pogodbe sprejelo sodbo, ki je rekla, da cilj ni zgolj gospodarski, temveč je tudi družbeni. Tako da smo z teh ekonomskih, gospodarskih začetkov potrebovali 20 let do leta 76, preden je sodišče gospodarski razsežnosti dodalo še družbeno razsežnost. S tem je tudi sodišče prispevalo k družbenemu napredku, k izboljšanju življenjskih in delovnih pogojev. Gospodarski in družbeni cilji, ko govorimo o enakopravnosti, še danes predstavljata dve plati iste kolajne. Verjetno se spomnite tudi zelo pomembne sodbe sodišča iz maja leta 1971 takrat se je pravzaprav v resnici začelo vse tisto, kar smo dokončali v naslednjih desetletjih. Šlo je za prvo sodbo v nizu sodb, ki jih je pravzaprav povzročila Gabriel Fraj, ki je tožila Sabeno. Ona je bila stevardesa in je tožila Sabeno, zato ker je leta kršila enakopravnost med moškimi in ženskami. Namreč kabinsko osebje pri Sabeni takrat ni prejemalo enakega plačila. S tem se je pravzaprav vse skupaj začelo. Takrat se je začel ta sodoben boj za enakopravnost med spoloma v Evropi. Veste, kaj se je potem dogajalo v 70-ih letih, ko smo sprejeli zakonodajo enakopravnosti med spoloma na področju dela, zagotavljati smo želeli tudi enakopravno plačilo, usposabljanje, izobraževanje, napredovanje v službi, potem smo se lotili seveda tudi socialne varnosti, samozaposlenih ljudi, verjetno se spomnite pravil glede porodniškega dopusta, glede starševskega dopusta in tako naprej in tako dalje. S tem želim povedati samo to, da ne ustvarjamo tu neke nove zgodbe, pravzaprav pišemo samo novo poglavje v knjigi, ki so jo spisali predhodne generacije moških in žensk, ki so oblikovali evropsko politiko. V mislih imam tako politike kot tudi sodnike. Evropsko sodišče, torej sodišče Evropskih skupnosti, je sprejelo na stotine sodb na področju enakopravnosti in ta sodna praksa je izjemno pomembna tudi v današnjem času. V tem trenutku se pripravljamo na naslednji korak v kontekstu preomenjene tradicije. Sama sem podala predlog, da se oblikuje zakonodajni akt, s katerim bi zagotovili enakopravnost in enakopravno obravnavo tudi v upravnih odborih podjetij. To pomeni, da je treba poskrbeti za enakopravnost med spoloma tudi v praksi in sicer na vseh ravneh. Ta pristop temelji pravzaprav na načelu pozitivnega ukrepanja, s tem ste zagotovo seznanjeni v nacionalnih parlamentih, torej pozitivno ukrepanje, ki se izvaja tudi v državah članicah. To je tudi del evropske zakonodaje že več desetletij. V členu 157 pogodbe, sedaj je to načelo tudi natančno predeljeno, ter v novem členu 23 Evropske listine temeljnih pravic. Tako da imamo na voljo pogodbo, kar smo imeli že v preteklosti, na voljo imamo tudi listino temeljnih pravic, ki velja, kadar je na voljo tudi evropska zakonodaja in na tem področju imamo evropsko zakonodajo že kar nekaj desetletij, poleg tega pa imamo še sodno prakso sodišča glede pozitivnega ukrepanja, s katerim naj bi popravili trenutno stanje, ko vlada precejšnje neravnotežje med ženskim, ženskami in moškimi v številnih sektorjih. Vsakršna zakonodaja, ki jo sprejmemo na evropski ravni, pa mora biti seveda primerna in sorazmerna. Če se sedaj lotim še tega instrumenta, ki ga nameravam predlagati. Zakaj je nujno, da pospešimo napredek na poti k bolj enakopravnemu zastopanju žensk in moških tudi na višjih ravneh? Zato, ker je to v prvi vrsti vprašanje povezano z enakostjo in enakopravnostjo, pa ne samo to. Že prej sem povedala, da smo se najprej ukvarjali z gospodarstvom, na to smo dodali pravice. Sedaj sočasno in pravzaprav na enak način upoštevamo tako gospodarski vidik kot vidik pravic. Ženske in moški morajo biti enakopravno zastopani tudi v upravnih odborih posameznih podjetij. S tem se sedaj ukvarjamo. Evropsko delovanje na tem področju bo povzročilo makroekonomske in mikroekonomske prednosti. S tem bomo spodbudili rast in zaposlovanje v Evropi. Na čem pa smo utemeljili to svojo domnevo? Veliko srečo imamo, zato ker imamo na voljo cel niz študij, pa tudi vedno več novih študij se oblikuje. To niso študije nevladnih organizacij ali univerz. To so študije, ki jih pripravljajo naprimer McKinsey, Ernest Young, Deutsche Bank, Credit Suisse, To niso ravno najbolj feministične organizacije. Torej vse te študije prihajajo iz poslovnega sektorja in vse študije prihajajo do istega zaključka. Namreč, da obstaja povezava med večjo udeleženostjo žensk na visokih položajih in uspešnostjo podjetij. Kar pomeni, da če v podjetju ženske zasedajo vodilna mesta pri sprejemanju odločitev, potem so ta podjetja gospodarsko in finančno bolj uspešna kot tista podjetja, kjer ženske ne zasedajo visokih položajev pri sprejemanju odločitev. Tudi zaradi tega razloga je komisija začela delati na tem predlogu. Seveda za ta dosje ne bo odgovoren samo tisti, ki je pristojen za enakopravnost spolov, torej jaz, ampak bomo sodelovali tudi s komisarji, ki skrbijo za gospodarsko politiko podpredsednik Tajani za industrijo in podjetništvo, podpredsednik Ren, ki je zadolžen za gospodarske zadeve, komisar Barnier, ki je zadolžen za notranji trg in pravo družb in komisar Andor, ki je zadolžen za zaposlovanje. Torej, ena ženska, štiri moški. Pravice, enakopravnost in gospodarske prednosti. Dejstva in številke so vam znani, poznate podatke na nacionalni ravni. Evropsko povprečje je sledeče. V upravnih odborih v podjetjih je 86,5 odstotkov moških, torej ženske predstavljajo v upravnih odborih 13,5 odstotkov. 97,5 odstotkov izvršnih direktorjev so moški, samo 2 odstotka in pol so ženske. To so povprečne številke na evropski ravni. Seveda obstajajo precejšnje razlike med državami članicami. Istočasno pa ženske predstavljajo 16 od 60 odstotkov vseh diplomirancev na evropski ravni. To je povprečje. Imamo torej dobro izobražen, no, strukturo, ampak potem se ženske, čeprav so dobro izobražene, nekako ne pomikajo po karjerni lestvici naprej. Seveda nismo sami v tem stanju. Tudi poslovne šole in drugi predstavniki iz poslovnega sektorja nam predstavljajo podobne študije. Vsi se strinjajo s tem, da bi prepravili seznam, tistih žensk, ki so visoko usposobljene, dovolj usposobljene in dovolj izkušene, da bi lahko sedele v upravnih odborih v tem trenutku. 8 tisoč žensk je trenutno na seznamu, to so talentirane, visoko usposobljene ženske. Te ženske obstajajo, so tu, ampak ne dobijo priložnosti, da bi se povspele po tej lestvici mi s tem kot gospodarstvo izgubljamo. Poleg tega zamujamo priložnost, da bi vse te talentirane ženske vključili v poslovni svet in dosegli rezultate, do katerih lahko pridemo, kot pravijo študije. Samo, če bomo več žensk vključili na najviše položaje, pa tudi na splošno na trg dela, potem bomo uspeli vzpostaviti nova delovna mesta in zagotoviti večjo konkurenčnost. Evropska unija si je zadala kot cilj tudi to, da dvignemo stopne zaposlenosti med odraslimi na 75 odstotkov. To je možno doseči samo, če bomo tudi ženske začeli zaposlovati bolj pogosto. Torej, več ženske treba spraviti na trg dela, poleg tega pa je treba več žensk spraviti na najvišje položaje, kjer se sprejemajo odločitve. S tem bodo te ženske služile kot zgled tistim ženskam, ki se še pripravljajo na to, da se povspnajo po lestvici. Kar zadeva te najviše funkcije. Marca 2011 sem podjetja povabila, da prostovoljno ponudijo ženskam mesto v upravnih odborih. Rekla sem, potrudite se, povečajte število žensk v upravnih odborih. 30 odstotkov do leta 2015, 40 odstotkov do leta 2020. In kaj se je zgodilo od leta 2011? Leto kasneje smo namreč napravili analizo, ki sem jo tudi predstavila parlamentu. Šlo je za analizo z 5. marca 2012. V tej analizi smo skušali ugotoviti, ali je bila izpolnjena ta zaveza, ki jo je dal poslovni svet oziroma podjetja. Dali smo možnost vsem tem podjetjem, da samo uredijo to zadevo in kaj se je zgodilo, moram reči, da je prišlo do sprememb. Leta 2011 se je število žensk v upravnih odborih podjetij, ki kotirajo na borzi, povečalo za 1,9 odstotkov. Zakaj pravim, da je to sprememba? Zato, ker je v predhodnih letih bil ta dvig samo nič celih 5 odstotka že samo dejstvo, da sem rekla, aha, ne bomo več čakali, križem rok in čakali na veke vekomaj, ali se boste premaknili ali ne, je zadoščalo za to, da so se stvari pospešile oziroma da niso tako počasi napredovali kot v predhodnih letih. Čemu smo bili potem priča? Priča smo bili spremembi, torej najprej z nič celih pet odstotkov na 1,9 odstotkov. Do te spremembe je prišlo predvsem zahvaljujoč tistim državam članicam, ki imajo kvote. 11 držav članic uporablja kvote plus Norveška. Te države so izbrale različne zakonodajne rešitve. Nekatere so uvedle obvezne kvote, zato da bi okrepili enakopravnost med spoloma tudi v upravnih odborih. Zagotovo v tej dvorani sedijo tudi člani parlamenta iz Belgije, Francije ali Italije. Kot veste, če želite uveljaviti obvezne kvote v zakonodaji, potem morate morate storiti veliko več, vendar ko se enkrat kvote zakonodajno jasno uveljavijo, potem se takoj dvigne tudi število žensk v upravnih odborih. V drugih državah vam pa kar neposredno povem, da se stvari niso premaknile sploh. V tistih državah, kjer niso ukrepali, se je število žensk v upravnih odborih celo zmanjšalo ali pa je stagniralo v zadnjih letih. S to hitrostjo bomo potrebovali več desetletij, da dosežemo vsaj približno ravnotežje. Zato moramo ukrepati zdaj. Torej, pripravljamo nov predlog, kot rečeno. In ta nov predlog bo predstavljal še en korak v tej evropski tradiciji spodbujanja enakopravnosti in zagotavljanja enakih pogojev in pravic za ženske in moške v celotnem območju notranjega trga. Medtem, ko smo pripravljali ta predlog, smo seveda upoštevali tudi načela, ki veljajo v evropski zakonodaji. Eno od teh načel je tudi načelo subsidijarnosti in sorazmernosti. Vem, da je to zelo blizu vam, ki sedite v nacionalnih parlamentih, tako da smo to upoštevali. Naj navedem šest primerov kako smo to načelo upoštevali. Najprej. Predlog omenja samo delež žensk, ki nimajo izvršne funkcije v upravnih odborih, torej 40 odstotni delež žensk do leta 2020. Mi se ne želimo umešavati v same menedžerske odločitve, ker bi bilo to nasprotju z evropsko zakonodajo. Drugo, Pravni instrument zajema samo tista podjetja, ki kotirajo na borzi, z izjemo malih in srednje velikih podjetij, tudi če mala in srednje velika podjetja morda kotirajo na borzi. Tretje. Kvalifikacije. Kvalifikacije morajo biti ključno merilo pri izbiri članov ki sedijo v upravnih odborih. Ženska mora izbra, biti izbrana zato, ker je dovolj sposobna in kvalificirana, ne zato, ker je ženska. Nikoli ne smemo iti v smer, ki bi privedla do tega, da bi žensko postavili na vodilni položaj samo zato, ker je ženska. Ženske postavljamo na vodilne položaje, ker so dobre, ker so kvalificirane, ker so usposobljene. V besedilu tega zakonodajnega akta piše, da je treba dati priložnost tistemu spolu, ki je premalo zastopan, samo tako se lahko veljavi načelo enakopravnosti. Istočasno smo unesli v to besedilo tudi določbo o fleksibilnosti. Če neko podjetje pravi, da ne uspe med zaposlenimi najti ustrezne osebe, torej med zaposlenimi, ki predstavljajo spol, ki je premalo zastopan, potem so ta podjetja oproščena te zahteve. Peto, vsaka evropska zakonodaja mora biti začasna. Imamo tudi samo ukinitveno klauzulo, tako imenovano sunset clause, ker naš cilj ni, da uveljavimo kvote. Naš cilj je, da prebijemo ta steklen strop, in ko bomo enkrat prebili ta steklen strop, kvot ne bomo več potrebovali. Tako da je to samo začasen instrument, s katerim bomo prebili ta strop, kasneje pa tega instrumenta ne bomo več potrebovali. In še šesta zadeva sankcije oziroma kazni. Države članice naj same izberejo, katere kazni bodo uporabljali. In kazni naj izberejo iz nabora kazni, ki jih obstajajo v nacionalni zakonodaji. Torej, države naj same odločijo, kakšne kazni bodo naložile tistim podjetjem, ki ne spoštujejo zakonodaje. Mislim, da je za vas, ki sedite v svojih odborih v nacionalnih parlamentih, zelo pomembno to, da ste seznanjeni s temi elementi. Kajti ti elementi bodo seveda tudi predmet obravnave v odborih za pravne zadeve ali pa za evropske zadeve v nacionalnih parlamentih, ko bodo vaši kolegi analizirali tudi vprašanje subsidijarnosti in ali to načelo evropska zakonodaja spoštuje. Torej, zakonodajni predlog je zelo prijazen do načela subsidijarnosti, ampak v nacionalnih parlamentih morate natančno izpostaviti, v čem je bistvo tega instrumenta, ker sem vam zdaj povedala katere so tisti glavni elementi. Enakopravnost je seveda splošno načelo v zakonodaji. Načelo subsidijarnosti pa pomeni, da mora problem razrešiti tisti organ na tisti ravni, ki lahko zadevo najbolj učinkovito razreši. Na evropski ravni lahko delujemo in ukrepamo samo, če na nacionalni ravni niso zmožni izpolniti določenega cilja ali razrešiti problema. Kadarkoli Evropska unija sprejema zakonodajo na področju enakopravnosti med spoloma ali prava družb, tudi na tem področju imamo zelo dolgo zgodovino izkušenj, že od leta 1969 naprej. Imamo računovodske standarde, potem standarde glede upravljanja podjetij, torej to vprašanje se omenja tudi v teh zakonodajnih aktih. Naš naslednji predlog bo okrepil tisto kar že obstaja oziroma tisto, kar se oblikuje na nacionalni ravni. Seveda bo vedno možno na nacionalni ravni storiti korak dlje od tistega, kar je predlagano v Evropskem zakonodajnem aktu. Za voljo notranjega trga pa želimo s tem instrumentom zagotoviti enakopravne pogoje delovanja na evropski ravni za vsa tista podjetja, ki kotirajo na borzi. Večinoma so to podjetja, ki delujejo čezmejno, ki imajo vsaj čezmejne stike, če nič drugega. O tem predlogu se seveda v komisiji še pogovarjamo. Ta predlog še ni objavljen. Tisto, kar sem vam povedala, je tisto, kar bo zelo verjetno vključeno v ta predlog. Takoj, ko bo predlog zagledal luč dneva, pa vam bom predlog predstavila, se o njem z vami pogovorila. Vem, da lahko računam tudi na odločno podporo Evropskega parlamenta. Prepričana sem, da lahko računam tudi na nacionalne parlamente. Kajti naš skupen cilj je, da dokončno razrešimo ta problem, ker rešitev nujno potrebujemo zaradi družbe in tudi zaradi gospodarstva. Uh, uh Govoril bom švedsko. Hvala lepa, gospa komisarka Redingova. Mislim, da ste zelo jasno pojasnili zgodovinsko ozadje vprašanja enakosti spolov. Prav tako pa ste pojasnili tudi nekatere specifične vidike tega problema. Pokazali ste tudi, kako zavezani ste današnji temi. In uh, jasno je bilo, da eh, se z veliko predanostjo ukvarjate za to temo. Vem, da boste morali kmalo zapustiti eh, sejo, tako da začenjamo z gospodom Romevo. Uh, hvala lepa, hvala lepa za vašo pobudo. Veste, da imate v parlamentu močne zaveznike, in ostali bomo enako dejavni kot dosedaj. E, samo eno vprašanje, nekaj, kar je povezano z enakostjo spolo oziroma z enakovrednostjo. E, obstaja paralelna tema in sicer gre za zmanjševanje razlike med plačami. V parlamentu smo nekaj mesecev nazaj sprejeli resolucijo o tem, ko je šlo za prenovo direktive o enakih plačilih. Nekoliko smo zaskrbljeni, ker komisija ni upoštevala predloga parlamenta o prenovi te direktive. Uh, oziroma, zgleda, da se komisija s tem vprašanjem ne namerava začeti ukvarjati tako zgodaj, kot smo mi zahtevali. Hvala lepa, besede bomo dali še gospe Lauri iz nemškega parlamenta. Torej želim, da bi se izmenjavali evropski poslanci in pa nacionalni poslanci. Hvala lepa. Z navdušenjem sem vam prisluhnila danes eh, tukaj. Tako smo vas doživeli tudi v Bundestagu, ko ste nastopili pred našim odborom. Povedali ste, da uh, ste zelo odločni, ko gre za politiko enakosti med spoloma. Uh, eh, vaše predstavitev bom uh, predstavila tudi v našem odboru. Vendar pa ne želim skrivati tega, da je ta razprava v Nemčiji zelo kontroverzna. Zato potrebujemo tudi takšne jasne signale iz Brusla in iz uh, celotne Evropske unije. prihodnost Evropske unije bo odvisna tudi tega, kako bomo se tukaj ukvarjali z vprašanjem politike enakosti spolov. In uh, tudi sama mislim, da je to precej odvisno od kvot. To je osrednjo vprašanje, ki se mu moramo posvetiti. Mi bomo z mojim odborom naslednji teden obiskali Evropski parlament in prepričana sem, da bomo še enkrat povdarjali potrebo po odločni politiki enakosti spolov, da bomo to lahko eh, prenesli z evropske ravni v nacionalne parlamente, da bomo povdarjali te naše cilje. Torej, samo to izjavo sem želela podati. Hvala lepa. Eh, eh, predsednik, dovolite, da odgovorim na ti dve vprašanje. Naj začnem z vami, gospa Lauriš. da, vem, da je to vprašanje sporno. Ampak tukaj gre tudi za vprašanje političnega vodstva. Če bomo politiki počeli samo to, kar ni sporno, potem nas sploh nišče ne bo potreboval. Mi se moramo posvetiti temu, kar je nepogrešljivo, kar je pomembno. S tem dosejem se ukvarjamo že dolgo časa. In preprosto se zdi, da brez zakonodaje ne bomo dosegli napredka. Zato to ni cilj, to je inštrument za preboj tega steklenega zidu. In enkrat, ko bomo prebili ta zid, bomo, bo postala tudi zakonodaja odvečna. Uh, Upam, da bomo poskrbeli za močan vpliv in to hitro. Eh, talent žensk je na razpolago in zato ga moramo izkoristiti na dejaven način. No in to me privede tudi do vprašanja razlike med, med plačilom med moškimi in ženskami. V zvezi s tem imamo direktivo. Direktiva je iz leta 2006. V tem trenutku analiziram izvajanje te direktive. Preučujem, kako je bila direktiva izvajana v različnih državah članicah. Pripravila bom poročilo o tem, to se bo zgodilo zgodaj v letu 2013 in na osnovi tega poročila bomo lahko konkretno in jasno videli, kje je bil dosežen napredek in uh, kje še vedno obstajajo razlike. Potem bomo lahko razmislili o tem, ali je treba to direktivo popraviti, ali potrebujemo novo direktivo oziroma ali potrebujemo prenovo obstoječe direktive. Seveda pa to ni dovolj. Še naprej nadaljujemo naše kampanje o zaveščanju v zvezi z eh, enakim plačilom, o razlikah med plačili. Eh, pričakujemo oziroma eh, pripravljamo tudi usposabljanja za podjetja v tistih državah članicah, ki so imar takšne politike. Veste tudi, da je komisija predlagala Evropski dan enakega plačila. Ta dan je potekal 5. marca. Zakaj 5. marca? Eh, do 5. marca so ženske morale do 5. marca bi morale ženske delati. Eh, oziroma prenehati delati, da bi se, iznaš, da bi se izravnale te razlike med plačili moških in žensk. Torej 62 eh, dni več bi morale ženske delati, zato da bi se izravnale te razlike. Enkrat na dan Enkrat na leto organiziramo tudi poslovni forum, kjer želimo izmenjavati znanja z podjetji in pa sindikalisti, ki delajo na tem področju. V zvezi s tem je na razpolago tudi veliko informacijskega materijala. Torej, mi se stalno ukvarjamo z tem vprašanjem. In eh, k malu boste dobili tudi analizo dosedaj opravljenega dela. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa komisarke Redingovi za njeno predstavitev. Hvala tudi za to, da je tako ustrajna in pogumna in da je podala omenjene predloge. Iz reakcij gre opaziti, da ste tukaj marsikomu stopili na žulj, čeprav se pravzaprav uh, vaš predlog ne. Eh, torej, vaš predlog se ne, ne zadeva mm, direktorjev podjetij, ampak eh, izvršne odbore. No, vi ste vse skupaj predstavili kakor da je vse skupaj potekalo zelo enostavno, no, vi ste povedali, da se vedno znova. Uh, vi ste se vedno znova zavzeli za to, da bi podjetja obravnavala oziroma sama uredila svoje probleme. Uh, ampak, ker se to ni zgodilo, smo morali pač v to poseči politiki. Gospa Lauriščk je poročala o situaciji v Bundestagu in je poročala o tem, kako sporno je to vprašanje v Nemčiji. Vendar pa to samo kaže na to, kako pomembno je, da nadaljujemo z našim delom na tem področju. Kot Evropski parlament smo. V Evropskem parlamentu smo z 80-odstotno podporo z do 80-odstotno podporo poslancev pozvali komisijo, da naj predloži ustrezno zakonodajo oziroma pobudo za zakonodajo. Upam, da bomo ta predlog zakonodaje k malo dobili. No, skupina Alde vas je pri tem vedno podpirala in vas bo podpirala še naprej. No, Bundestag oziroma pravna služba Bundestaga je mnenje, da bi takšen predlog bil tudi v skladju z eh, nemško ustavo, ko gre torej za sestavo nadzornih odborov. Zato eh, tudi v tem smislu predlog ne bo naletel na ovire. Zanima me, kakšno časovnico ste predvideli za ta predlog. Kot Evropski parlament seveda razmišljamo o tem oziroma pričakujemo tudi reakcijo sveta. Eh, številne države članice pozabljajo na to, kakšna je naša osnovna pogodba, kakšno pravno podlog, podlago imamo za ta predlog, ampak eh, kar neposredno pišejo pisma, eh, s, katerom, s katerimi že a priori zavračajo to zakonodajo, predem bi sploh prišlo do predloga. Torej, kakšno časovnico predvidevate za ta predlog? Ja, hvala lepa, da ste spomnili na to. Vse skupaj je res. Pripravljalni postopek za to zakonodajo je bil zelo dolg. Kaj ti ni enostavno pač poseči v trg? Če posežeš v poslovni svet, potem moraš za to imeti zelo konkretne razloge. In prav tako mora to biti dobro za družbo in pa za gospodarstvo in eh, ta, ti koristni učinki morajo biti dokazani. Zato tega ne moreš eh, kar tako potegniti iz rokava. No, ampak dokaze imamo. Poleg tega je parlament že trikrat v resoluciji pozval komisijo k ukrepanju. No, komisija prav sedaj pripravlja besedilo in predvidevam, da bo to besedilo k malu objavljeno. In potem bo uh, vse skupaj potekalo tako, kot je to običajno za institucije, vse skupaj bo preučil Evropski parlament in pa svet uh, uh, ministrov, ki je druga zakonodajna veja in potem se bomo skupaj s komisijo dogovorili o končnem besedilu, ki bo postalo zakonodaja. No, vi ste spomnili na to čudno pismo nekaterih veleposlanikov, ki so želeli preprečiti Evropske komisiji, da bi izvajala svoje, svojo pravico do zakonodajne pobude. No, medtem smo dobili še več pisem, tudi iz uh, marsikatere druge države članice, ki pa uh, hvalijo naše postopanje. Uh, v tej zadevi. Naj omenim pismo francoske vlade. Vsebina tega pisma je zelo pozitivna. Podpirajo pobudo. Še bolj pomemben pa je podpis v tem pismu. To pismo ima dva podpisa in sicer gre za podpis ministra ali ministrice za enake priložnosti, za enake možnosti in ima tudi podpis ministra za uh, gospodarstvo, torej moškega. In to je politično gledano zelo zanimivo. Kaj ti tukaj gre za to ravnovesje med enakimi možnostmi na eni strani in gospodarskim učinkom na drugi strani. To dvoje je treba združiti in uh, to na tak način, kot je običajno v evropski politiki. Torej, vsi odgovorni morajo delovati skupaj, ne glede na to, ali so moški ali ženske in na ta način potem na koncu dobimo dober rezultat. Hvala lepa. Oba z gospod Anželili sva vesela, da ste našli čas v vašem polnem urniku za obisk te konference. Vem, da nas morate sedaj zapustiti, oditi na da imate druge obveznosti. Hvaležni smo vam, da ste bili danes z nami. Lahko vam zagotovim, da boste pri svojem delu imeli vso podporo Evropskega parlamenta. Då går vi vidare i talarlistan och eh, då Sedaj bomo nadaljevali za seznamom govornikov. Naslednja govornica na seznamu je gospa Alzani iz Švedske. Izvolite besedo. Hvala lepa. Žal mi je, da je komisarka odšla, kajti želela sem ji zastaviti vprašanje. No, ampak zahvaljujem se vseeno predsedniku, da mi je dal besedo. No, eh, sama bi želela predstaviti primer iz Norveške, kjer imajo kvote o, v upravnih odborah, odborih podjetij in zato se je je zgodilo, da je majhen krok žensk tam dobil veliko moči, ni pa uh, ta sistem povzročil, da bi več žensk sodelovalo v upravnih odborih. No, uh, nobena skrnost ni to, da so tudi na švedskem kvote zelo sporne zato v zvezi s tem potrebujemo jasne signale iz Evropske unije, prav tako pa potrebujemo jasno časovnico, tako da se bomo lahko kar najbolje pripravili. No, kot članica uh, stranke liberalcev mislim, da bi bila najboljša rešitev ta, da bi se ženske bolj udeležvale na delovnem trgu in da bi delale s polnim delovnim časom. Tudi ženske, so, mm, tudi ženske plačujejo davke. In dejstvo, da plačujejo davke, pomeni, da lahko tudi postavljajo določene zahteve. In da pridobijo del tiste moči, ki jih, jih sedaj imajo v rokah drugi. No, potem spomnijo bi tudi na vprašanje diskriminacije. Evropska zakonodaja eh, za boj proti diskriminaciji je zelo pomembna. Kaj tiče so ženske diskriminirane na, delovnem trgu je to drago za vse in to je nek vidik, ki ga še nismo omenili. Potem eh, prav tako nismo spregovorili o perspektivah za mlade ženske, za mlade ženske, ki vstopajo na delovni trg. One bodo jutri tiste, ki bodo sprejemale odločitve in trenutno pa so tiste ženske, ki sodelujejo v procesu odločanja, stare 40-50 let ali več. To pravim seveda z vsem spoštovanjem, ampak mislim, da bi morali tukaj vključiti tudi več mladih žensk, saj so one tiste, ki bodo v prihodnosti sprejemale odločitve. Hvala lepa. Ja, opravičujem se vsem govornikom, ki, ki bodo spregovorili potem, ko je komisarka Redingova odšla. Zato mi je zelo žal, ampak komisarka morala oditi. No, vseeno bomo nadaljevali z našim seznamom govornikov. Gospe Tomson več ni. Poglejmo, kdo je še ostal tukaj, ki je na seznamu govornikov. Gospa Berkomes iz Nizozemske. Oprostite, če sem narobe izgovoril vaše ime. Uh, Hvala. Tudi sama mislim, da je škoda, da je gospa Redingova odšla. Mislila sem, da je ta tema za njo pomembna, zato bi bilo dobro, če bi lahko izmenjavali stališča v zvezi z eh, tem. Oprostite, slišala sem se v eh, nizozemščini. No, Nizozemska si prizadeva za večjo prisotnost žensk na visokih položajih. Skoraj soglasno smo podprli začasno nacionalno zakonodajo iz leta 2009, ki želi doseči kvoto 30 odstotkov žensk v upravnih in pa nadzornih odborih podjetij. Ta nacionalna zakonodaja uh, eh, temeli na načelu comply or explain, velja od 1. januarja letošnjega leta in bo trajala uh, do 1. januarja leta 2016. To je torej nek začasni ukrep. No, uh, ampak velik del parlamenta podpira tudi uh, predpostavko, da je zastopanost v upravnih in nadzornih odborih v nacionalni pristojnosti. Številna, eh, torej večina predstavnikov v nizozemskem parlamentu zato ne podpira ideje o kvotah na evropskem sistemu. Eh, vse skupaj zveni kot eh, sistem ne deluje, zato spremenimo sistem. Tudi sama sem iz vrst liberalcev in zgodovina nas je naučila, da zgodovino, oziroma da kulture ne moremo spremeniti z sistemom, ampak to, za to spremembo morajo poskrbeti ljudje. Če obstaja več pritiska od spora na vzgor, na mesto od zgore na vzdolj, potem imamo večje možnosti za uspeh. To sem želela sporočiti za moje strani in upam, da bo to sporočilo prišlo tudi do gospe Redingove. E, e, Hvala lepa. Tudi sam moram povedati, da me preseneča, da je komisarka odšla pred 4, 4 uro in 30 minut. Eh, to nismo predvidevali, ampak to se je zgodilo in eh, vsekakor obžalujem, da je komisarka odšla. Trenutno več nimamo nikogar na seznamu govornikov. In eh, glede na to smo pravzaprav končali to točko na dnevnem redu dve minuti prej, kot smo načrtovali. Sedaj torej lahko podamo zaključke na podlagi današnjih razprav. Sam bom prvi, ki bo podal sklepne besede, na to pa bo to naredila še gospod Želili. No, naj povem, da sem slišal veliko zanimivih stvari eh, tekom današnjih razprav. Številne stvari sem si zapisal, naprimer razpravljali smo o tem, kako pomembno je uskladiti družinsko in pa poklicno življenje. To ravnovesje je izredno pomembno in res je tudi to, da moramo v evropskih institucijah prakticirati to, kar pridigamo. Če pridigamo o enakosti spolov, o vključevanju načela enakosti spolov, potem morajo to načelo upoštevati tudi evropske institucije, tako da eh, moramo poskrbeti za ravnovese, naprimer pri našem osebju in moramo jim zagotoviti, da bodo lahko spravili svoje družinsko in pa poklicno življenje. Izvajati moramo to, kar pridigamo, sicer ne bomo verodostojni. No, prej je nekdo podal pripombo o tem, kako pomembno je izboljšati predšolsko vzgojo in pa uh, um, situacijo v vrtcih. In vedno smo govorili o tem, kako bi to naj razveselilo žensk, ampak to ni res. Eh, tako ženske, kakor moški, potrebujejo dobre vrtce in pa eh, um, centre za oskrbo otrok sicer ne morejo delati, če tega nimajo. Že pred premorom za kosilo sem povedal, da je v družinah, kjer dela samo en član, tako da eh, je to moški. Eh, in eh, ženska mora ostati doma, če ji ni zagotovljena skrb za njene otroke. Zato potrebujemo ustrezne institucije za oskrbo otrok. Eh, sicer ženske ne morejo delati. To je pač realnost družbe, v kateri živimo. To so vnaprej določene uloge spolov. No, naj predstavim uh, ukrep, ki smo ga sprejeli na, žensk, uh, na švedskem. Uh, Eh, povečali smo možnost eh, število mest v predšolski vzgoji in to je omogočilo ženskam, da so se prej odločili za poklicno življenje. Eh, seveda je bilo to pomembno tudi za moške, ampak v glavnem so od tega profitirale ženske. Potem pomembno, pomemben je tudi deljen starševski dopust. Če se sam ne odloči za starševski dopust, je težko razumeti, kako, eh, kako, kakšen ta starševski dopust je. Pomembno je, da oba starša prevzameta odgovornost in potrebno je razumeti to, da gre v obeh primerih za delo, tudi če nekdo dela na delovnem mestu in drugi ostane doma in tam skrbi za otroke. Sam sem si delil starševski dopust za ženo in oba sva bolje razumela, kaj pomeni, eh, če delaš, eh, če si zaposlen oziroma kaj pomeni, če delaš doma. Eh, to moramo razumeti, če želimo zagotoviti enakovredno spolo v naši družbi. Potem še zadnje vprašanje, ki sem ga želel izpostaviti. Nekdo je vprašal, zakaj tako malo žensk sodeluje v političnem življenju tudi to gre pripisati tem ustaljenim vlogam, ki jih pač imamo v uh, družbi. Uh, moški pogosto izberejo uh, za svoje pomočnike druge moške in zato se mi je zdela dobra ta ideja o kampanji 50 proti 50, ki jo je imela gospa Pite Kajnen. In v tem smislu bi morali sodelovati z nacionalnimi parlamenti, zato da bi lahko dosegli. Uh, zastopanost 50 odstotkov mož, 50, moških, 50 odstotkov žensk v naših uh, nacionalnih in Evropskem parlamentu. Uh, se pravi, zahvaljujem se še enkrat vsem organizacijam te konference, zahvaljujem se gospe Angelini za njeno pobudo in zahvaljujem se vsem članom osebja, ki so omogočili organizacijo to, te konference. Eh, kakor veste, niso poslanci tisti, ki opravljajo praktično delo. Ne, veliko uh, ljudi dela za kulisami, vendar pa je njihovo delo izredno dragoceno in brez njih ne bi mogli delati. Zahvaljujem se tudi vsem evropskim poslancem, ki so se udeležili konference, zahvaljujem se jim za njihovo prisotnost in zahvaljujem se poslancem iz nacionalnih parlamentov, da so nas obiskali tukaj. In na nazadnje se toplo zahvaljujem tudi vsem tolmačem v kabinah, brez vas ne bi mogli komunicirati drug z drugim. Torej, najlepša hvala vsem skupaj. Grazie, hvala lepa, predsedujoči. No, sama sem se oglasila že več kot enkrat. Na koncu bi se ti rada zahvalila, zahvalila bi se tudi vsem udeležencem tega dogodka. Še enkrat naj povdarim, da bi to moral biti samo prvi dogodek v seriji, ne samo dogodku, temveč tudi izmenjav mnen in vzpostavljanju stikov. Zato, ker se mi zdi to pravi, konstruktiven način za to, da si izmenjamo informacije, dobre prakse in da vsi skupaj delamo. Še enkrat najlepša hvala vsem, tudi jaz tečem, zato ker želimo uskladiti poklicno in družinsko življenje. Čez nekaj trenutkov me pravzaprav že čaka letalo, ki me bo odpeljalo domov. Hvala.